sporočila predsednika. Kolegice in kolegi, kot verjetno veste, bomo danes glasovali tudi o rezultatih pogajanj glede reforme SKP. Da bi vsi člani imeli seboj glasovalno kartico, bomo začeli z glasovanjem ob 17. uri. Če bo razprava še potekala ob tej uri, bomo ob 16.55 sejo prekinili, zato da nadaljujemo z glasovanjem in sejo nadaljevali po glasovanju. O štirih zadevah bomo glasovali, potem bodo poročevalci na kratko podali krat, končno predstavitev, ampak res kratko, končno predstavitev ne bomo odpirali razprave. formalno naj bi glasovali o štirih zadevah ločeno, ampak reforma je pravzaprav globalni svežen. Če na našo nesrečo bi enega od štirih dosejev zavrnili, potem bi celotno reformo ponovno postavili pod vprašaj. Tega se zavedajte. Obveščam vas tudi o tem, da se današnja seja prenaša preko spleta. Enako velja tudi za tolmačenje, ki je danes na voljo v vseh delovnih jezikih našega odbora. Dobro, točka 4 na dnevnem redu. Informacije o koledarju sej odbora Agri za leto 2014. Poglejte si, prosim, koledar, ki ga bomo danes sprejeli. Marija Gabriel, kolegica, je v dvorani, zato lahko prejdemo na peto točko na dnevnem redu. Sprememba direktive sveta 2001 skozi 110 o medu. O snutek mnenja je pripravila kolegica Gabriel. Odbor Envi je pristojni odbor za obravnavo te tematike. Želijo pa, da bi se bolj natančno opredelil cvetni prah, ki je sestavni del medu in ne sestavina, kot je razglasilo tudi sodišče v primeru Bablok. Zaradi te sodbe je prišlo do določene pravne negotovosti za čebelarje, tako da je zelo pomembno mnenje, ki ga je pripravila naša kolegica. Kolegici predajam besedo nemudoma. Opomnim naj vas samo še na to, da je rok za uložitev sprememb 7. oktober do 12. Marija. Merci, monsieur le président. Alors, tout d'abord, Hvala lepa, gospod predsednik. Naj na začetku povem, da je predlog direktive sveta in parlamenta, ki spreminja direktivo sveta 2001 skozi 110, na prvi pogled tehnična, vendar bo zaradi teh sprememb prišlo tudi do nekaterih vsebinskih sprememb. Ne vemo, ali je cvetni prah sestavina ali sestavni del medu. V medijih smo bili priča številnim člankom na to temo, ugotovili smo, da je to izjemno občutljivo vprašanje, ki bi lahko privedlo do polemike. Zato bom na začetku nekoliko daljša, ker želim kolegicam in kolegom natančno pojasniti, zakaj gre in sicer na podlagi informacij, ki sem jih pridobila ob raznih srečanjih s komisijo, čevelarji, tudi sporočevalcem iz odbora oziroma poročevalko iz odbora Envi. Sama sem preučila ta predlog. Zanimalo me je, kakšne bodo posledice za ta kmetijski sektor, torej za sektor čebelarstva. Uh, Prva zadeva, namen komisije je v prvi vrsti, da pojasni direktivo 2001-110, tako imenovana direktiva o medu. Zapisali bomo, da je cvetni prah sestavina, ne sestavni del medu. S tem se izpodbija sodba sodišča Evropske unije v zadevi Bablok. Tam piše, da je cvetni prah sestavina. Skladno s členom 6 uredbe 213. Za sestavino pravimo, da je to vse tisto, kar se uporablja pri pripravi ali izdelavi nekega živila. Sem sodil tudi encim in tako naprej. Predlog komisije nadomešča stari postopek komitologije iz direktive o medu za delegiranimi akti, o katerih govori člen 290 pogodbe o delovanju unije. Ugotavljamo torej, da obstaja raznoliko mnenje. Sodišče in komisija zauzemata drugačno mnenje. Komisija pravi, da je cvetni prah naravno prisoten v medu, zato ker pride v pan zaradi dela in delovanja čebel, in pride torej v med brez človeškega posega. Ko se panji praznijo, lahko pride do črpanja vsebine ne samo celic, ki so napolnjene z medom, temveč tudi sosednjih celic, ki so namenjene shranjevanju cvetnega prahu. Posledica je, da je količina cvetnega prahu v medu v veliki večini višja, Do tega pride, ko čebelarji jemljajo med iz panja. Več informacij sem uspela pridobiti v zvezi s tem, prav zahvaljujoč pogovorom, ki sem jih opravila. Se pravi, cvetni prah je, sestav, je naravni sestavni del medu, to je treba jasno navesti. Čebelarji cvetnega prahu ne dodajajo, In njihov namen ni, da bi oni povečali količino cvetnega prahu. Tolmačenje komisije je torej veliko bliže realnemu stanju. Druga vprašanja, ki se izpostavljajo v tem predlogu, so naslednja. Tu gre predvsem za označevanje in teste oziroma preskuse. Če bo cvetni prah sestavina, potem bo moralo to biti jasno navedeno tudi na oznaki, opraviti bomo morali tudi preskuse. Če je cvetni prah sestavina medu, bi moral biti razglašen kot sestavina medu na označbi, skladno z direktivo 2013. Če bo sprejet predlog komisije, bo cvetni prah kot sestavni del medu, obravnavan kot sestavni del in ne kot sestavina, kar pomeni, da ga ne bo treba navesti na etiketi. Tako se torej lotevamo tega osrednjega vprašanja. S tem pridemo do pravil o označevanju v Evropski uniji. Vemo, da imamo na voljo uredbo, ki pravi, če se uporablja gensko spremenjene organizme v živilih, mora teh biti manj od nič 2,9 odstotkov. To je mejna vrednost za posamezna živila oziroma za živila, ki so sestavljena iz ene same sestavine. Kaj to pomeni? Če predloga komisije ne bomo sprejeli, bo dovoljena količina gensko spremenjenega cvetnega prahu izračunana kot odstotek celotnega cvetnega prahu in ne kot odstotek celotnega medu. Torej govorimo o nič celih devet odstotkih. Če bomo uporabljali ta prak kot sestavino, bomo morali upoštevati celotno tonažo cvetnega prahu kot sestavine medu. Po drugi strani, če predlog komisije sprejmemo, je zelo malo verjetno, da bo dovoljena stopnja gensko spremenjenega cvetnega prahu morala biti navedena na etiketi, zato ker bo cvetnega prahu manj kot 0,9 odstotkov. Govorimo o deležih nič celih nič nič pet do nič celih nič pet odstotkov skupne teže medu. Ugotavljamo torej, da smo zelo daleč od tega pragu nič celih 9 odstotkov. Ob koncu leta 2013 ni na voljo nobene metode, kako izračunati količino gensko spremenjenega cvetnega prahu v celotnem svetnem prahu, zato tudi težko ugotavljamo, kakšne so zahteve glede označevanja. Če gremo še nekoliko dlje in poštevamo tudi vprašanje preskusov, ugotovimo, da ne glede na to, kakšen preskus se bo izvedel in če bi ti preskusi postali obvezni, bi s tem povečali stroške za pridobivanje informacij glede označevanja. Čebelari bi bili ponovno tisti, ki bi prevzeli odgovornost za to. Ugotavljamo torej, da tu prihaja do negativnih učinkov, neposrednih negativnih učinkov za čebelarje. Potem so tu še posredni učinki, Rada bi vas opozorila na to, da nasplošno gledano med obravnavamo kot naravni proizvod, zdrav proizvod. Če bi med označevali z gensko spremenjenim cvetnim prahom kot sestavino, bi s tem škodili slovesu medu kot naravnemu proizvodu. Nič celih 9 odstotkov je prak, ki velja za konvencionalne proizvode, za biološke proizvode, zato se mi zdi, da bi morali upoštevati tudi to, da če bomo odločili, da je cvetni prah sestavina, se ne bomo mogli izogniti temu, da bo prišlo do neenake obravnave pri bioproizvajalcih in čebelarjih. Če pa bomo sprejeli predlog komisije, do te situacije ne bo prišlo. Še tri druge vidike bi rada izpostavila, ki se bodo verjetno izrazili tudi v razpravi. Najprej vprašanje varnosti hrane. Glede varnosti hrane naj povem, da če bomo sprejeli predlog komisije, da je cvetni prah naravni sestavni del medu, ne bo nobenih težav. Zato, ker bomo cvetni prah potem obravnavali skladno z zakonodajo, ki velja za GSO-je dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo nedovoljene GSO-je, ne bo možno, pa če so proizvodeni v Evropski uniji ali pa v neki tretji državi. S tem prihajamo na vprašanje tretjih držav. Izjemno pomembno je, da nekateri čebelari v Evropski uniji menijo, da sodba sodišča, ki opredeljuje cvetni prah kot sestavljen, ta vino, pomeni, da so v slabšem položaju kot čebelarji v tretjih državah, kjer uporabljajo tudi cvetni prah, ki je gensko spremenjen, zato ker ga tam označujejo kot sestavni del. Povedala sem že, da ne obstaja nobena metoda, na podlagi katere bi lahko izračunali količino gensko spremenjenega cvetnega prahu v celotnem cvetnem prahu. Tako da bomo težko predelili določbe za označevanje, tudi če bo cvetni prah naravni sestavni del medu. In trenutna praksa ne daje prednosti nikomor. Potem je tu še vprašanje soobstoja. Če se boste odločili, da se lotite te razprave, bi rada poudarila predvsem to, da sprememba direktive o medu ne sme biti pomešana z razpravo o soobstoju. Komisija ne nalaga dodatnih obveznosti glede soobstoja za posamezne države članice. Je pa res, da mora vsaka država članica pripraviti svojo strategijo za soobstoj. Zaščititi je treba tudi čebelari, ki proizvajajo gensko spremenjeni cvetni prah. Poleg tega bi morali opredeliti posebne pasove, kjer bi se ta cvetni prah proizvajal. Pasovi naj bi bili široki od 1 do 10 km. Potrebujemo pa jasna pravila, ki se bodo izvajala na nacionalni ravni. To je ključno sporočilo, ki bi ga rada posredovala leta 2012 pet držav Evropske unije proizvaja in trži gensko spremenjene organizme, predvsem v obliki koruze MON 819, ki je odporna na žuželke Španija, Portugalska, Češka, Republika Romunija in Slovaška. Obstaja torej nekaj negotovosti glede področja, kjer se proizvajajo GSO-ji, vprašati se treba tudi, kako bo vse skupaj vplivalo na okolje. Vendar se mi zdi, da bi se morali osredotočiti predvsem na predlog takšen, kot je trenutno podan. Ta nam omogoča, da cvetni prah štejemo za naravni sestavni del, s tem ne bomo mešali posameznih delov razprav. Naj še enkrat povem da me je pri razmišljanju vodil predvsem interes čebelarjev, čebelarskega sektorja. Pripravljena sem prisluhniti tudi drugim kolegom, dovolila sem si biti nekoliko daljša v tem vodu, vendar se mi zdi, da ne bi smeli v tej razpravi preveč podarjati svojih pedagoških vidikov. Hvala lepa naprej vsem kolegicam in kolegom za prispevke, za vse pripombe in komentarje. Hvala, gospod predsednik. Molto bene, grazie Maria. Hvala lepa, Marija Gabriel. Trije so se javili k besedi, Agnew, potem Brita Reimers. Gospod eh, predsedujoči, skrbi me, ker ste prvič uporabili moje uh, krstno ime v štirih letih in pol. Spet govorimo o nijansah angliškega jezika. Spomnim se, ko smo pred leti govorili o tem, ali je torta oziroma ali so piškoti, piškoti ali konfiterija. Na koncu smo se ugotovili, da je eno izmed tega konfiterija in drugo hrana. Sedaj imamo podobno razpravo o cvetnem prahu. Komisija pravi, da je med, da je cvetni prah sestavni del uh, medu. Sodišče pa pravi, da je cvetni prah sestavina medu in predsedujoči je rekel, da je sestavni del medu. Če, ugledamo, če si pogledamo definicijo sestavine v angliškem slovarju, potem Tam lahko preberemo, da je to sestavni del oziroma sestavina. Zanima me, kako bo to prevedeno v 23 jezikov. Tukaj gre za, za vprašanje označevanja, kaj je pravzaprav v medu. Upamo, da samo med, ampak to centrifugiranje ni stotno aktivno, lahko se tam znajde voda, jajca, um, propolis, cvetni prah in druge sestavine. Uh, in eh, na znamki bi moralo biti zapisano vse to. Čeprav je to praktično nemogoče. No, ampak vse skupaj pa obstaja samo zaradi opozicije zelenega lobija vsemu, kar je genetsko modificirano. Olna repica je v Kanadi že modificirana in eh, iz nje izdelujejo tudi med, ki ga ljudje uživajo. Tu pa se to ne dogaja, zato ker mi eh, prvič v Britaniji pridelujemo nekaj, kar je hibridna oljna repica. Uh, lahko bi rekli, da je to genetsko spremenjeno, ker hibrid se ne bo sam sebe reproduciral, je nenaraven, to je rastlina, v katero je bilo poseženo in je spremenjena. Pravzaprav tukaj lovimo naš lasten rep. Na koncu gre za vprašanje okusa, vam je všeč med ali ne in pri tem lahko ostane. Hvala. Bene. Dobro, hvala lepa, dragi Agnew, Brita Reimers, potem Martin Hausling. Alde pozdravlja predlog komisije, zahvaljujem se gospe Gabriel za njena dobra pojasnila, vse skupaj je zelo dobro povzela in zelo dobro pojasnila. Cvetni prah je naravna sestavina in ne primis Um, med je eden izmed redkih naravnih proizvodov um, v naravi. Če bi sedaj temu dodali seznam, bi s tem samo povzročali negotovost pri potrošnikov. Morda je to pri celotni razpravi cilj nekaterih skupin. Mislim, da bi morali tukaj delovati v korist potrošnika. Sodba sodišča temeli na sodbi, da cvetni prah pride pri centrifugiranju v med, ampak eh, to se ne zgodi. Cvetni prah namreč prinesejo tudi čebele, ki iščejo cvetni prah in potem eh, odidajo v eh, pan, ter zato prinesejo v pan tudi cvetni prah. Med je 100-odstotno naravni proizvod, ki je sestavljen iz samo ene sestavine in to je med. Tako je zapisano tudi v mednarodnem kodeksu o živilih, kakor tudi v direktivi Evropske unije. Če bi cvetni prah označili za sestavino, bi to bilo v neskladnju z omenjenim kodeksom in to bi lahko sprožilo postopke pred eh, Svetovno trgovinsko organizacijo, kajti 60 odstotkov meda, ki ga tukaj porabimo v Evropski uniji, prihaja iz tretjih držav. Naj na cvetni prah gledamo kot eh, sestavino, potem bi to lahko pripeljalo do negotovosti pri označevanju. Eh, če na primer cvetni prah vsebuje genetsko spremenjene organizme in to bi bilo potem to bi se potem zadevalo že zelo majhne vsebnosti takšnega cvetnega prehu. Trenutno nimamo ustreznih načinov dokazovanja genetsko spremenjenih mehan, um, eh, organizmov v cvetnem prahu in zato je težko uh, Eh, odločati o tem, ali je takšen cvetni prah v medu ali ne. Takšna sodba sodišča v praksi ni izvedljiva. Spet imamo tipičen primer razhajanja med teorijo in prakso in mislim, da bi vse skupaj morali prepustiti praksi in tistim, ki se dejansko s tem ukvarjajo. Predvsem moramo razumeti, da smo odvisni od uvoza medu. 40 odstotkov medu prihaja iz tretjih držav in to potem zadeva tudi obrate, ki polnijo eh, embalaže z medom. Saj bi uh, ta podjetja naletela na probleme in uh, če bi uživali manj medu v Evropi, potem bi se potrošniki pač uh, namesto tega odločili za sladkor. Uh, Čeprav je med eh, zelo dragocen del naše prehranske verige, zelo zdrav, ima številne zdravilne sestavine in um, ko gre za genetsko spremenjene organizme, bi to razpravo morali voditi nekje druge. Tukaj gre za resnično za med, ne pa za to razpravo o GMO-jih. To je pravzaprav napačna tema in ne spada v ta dosje. Hvala. Bene, grazie, Dobro, hvala lepa. Martin, potem besedo dobi komisija. Ja, mich wundert jetzt nicht die große Übereinstimmung. Hvala lepa. Ja, um, oba predhodna govornika sta zgrešila bistvo razprave. Komisija se je v osnutku odločila za trik v smislu, imamo neugodno razpravo o obremenitvah z GMO in temu se bomo izognili na ta način, da bomo zastavili nek nov pravni okvir in se s tem uh, izognili takšni neugodni razpravi. In uh, gospa Reimers je sedaj vse skupaj razglasila še zaščito srednjega razreda, to je popolnoma nov vidik, ampak to verjetno prispeva k temu, da moramo ta osnutek komisije oceniti tako, eh, ko, kakšen je. Gre za obremenitev čebelarjev. Seveda lahko poskrbimo za to, da bo med in pa cvetni prah brez genetsko spremenjenih organizmov. In to je povedala tudi poročevalka. Če bomo zastavili okvir z ustreznimi pravili o zgornjih mejah, to bi lahko naredili. In zakaj tega ne naredimo, je popolnoma jasno. Bojimo se, če bi na koncu morala takšna oznaka se znajti na medu, temu se želimo izogniti in zato želimo na novo zastaviti pravni okvir, zato da bi se pravzaprav izognili tej neprijetni razpravi. Čebelari so pravzaprav eh, večinoma pozdravili sodbo Evropskega sodišča. Kajti rekli so, da ima med kot zdravi proizvod pravico tega, da je prost genetsko spremenjenih organizmov. Sedaj pa imamo spet neko onesnaževanje medu, ki ga mi sprejemamo in na koncu, če bomo ugotovili v medu genetsko spremenjene organizme, bodo za to krivi čebelarji. Uh, se pravi, s tem se situacija ne uh, spremeni pravzaprav gre samo za nekakšno izogibanje, zato da vse skupaj ne bi bilo napisano na oznaki. V predlogi spremembe smo jasno povedali, da mora med kot naravni proizvod biti prost GMO-j, to moramo urediti z um, raznoraznim določanjem uh, meja. To je naredila tudi Avstrija. Uh, ki je vse skupaj začulala na podlagi razdalj eh, čebel od genetsko spremenjenih rastlin. To ima potem seveda za seboj tudi določene posledice, ampak na koncu moramo pač biti dosledni, če um, želimo, da bi med ostal brez GMO-jev, potem lahko določimo te maksimalne razdalje, na katerih lahko letijo čebele. Hvala. Bene, grazie. Dobro, hvala lepa vsem kolegicam in kolegom. Besedo sedaj pred, predajam predstavniku komisije. Oui, merci bien, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta zgodba z GSO-ji je zgodba, o kateri se stalno razpravlja v okviru vašega odbora Agri, tudi v odboru Envi v parlamentu veliko govori o tem. To je točka, ki se že več let stalno pojavlja na dnevnem redu. Hvala lepa poročevalki gospe Gabriel. Morda sedaj ni pravi trenutek res, da bi govorili o soobstoju. Najprej bi morali upoštevati sodbo Bablok. Komisija je na podlagi trenutno veljavne zakonodaje dokazala, da cvetni prah ni sestavina, temveč naravni sestavni del medu, kot je rekla gospa Gabriel. Čebelar ne dodaja rade volje cvetnega prahu, razen če želi goljufati, če želi med prodati, naprimer kot med z lavando, potem dodaja cvetni prah. Ampak to res ni pravi trenutek za to, da bi se o tem pogovarjali, niti ni to bistvo našega zakonodajnega predloga. duh sodbe Bablok se mi zdi, smo spoštovali v predlogu, zdi se nam, da ta pravna razlaga čebelarjem v Uniji dopušča, da delajo v boljših pogojih, vendar želimo še enkrat zelo jasno povdariti, da če se med proizvaja v Evropski uniji ali pa uvaža iz tretje države in vsebuje cvetni prah, gensko spremenjen, neautoriziran, nedovoljen cvetni prah, potem tega medu ne moremo tržiti. Na meji bi tak med zavrnili in ga poslali nazaj v državo izvora. Če vsebuje torej cvetni prah, nedovoljen gensko spremenjen cvetni prah. Tu so stvari jasne. Glede preostalega dela poročila, lahko povem, da smo zelo zadovoljni z njim. Čestitke še enkrat gospe Gabriel ker je delala na tem področju, predvsej težavno področje. Tudi sama je rekla, da zahteva veliko mero potrpljenja. Smo pa popolnoma soglasni s tem, kar poročevalka pravi v poročilu. Hvala. Hvala lepa predstavniku komisije. Sedaj pa besedo predajam nazaj kolegici Gabriel. Izvolite. Potem gremo na naslednjo točko. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila tistim, ki so se odzvali v razpravi in so tudi prispevali k tej razpravi. Hvala lepa tudi Evropski komisiji, ki je od samega začetka odprta za dialog. Vzpostavljen imamo reden konstruktiven dialog, ki nam omogoča, da se lotimo tega vprašanja, ne da bi čustva prevladala nad razumom, kar je še posebej koristno za same čebelarje. Sama bi se rada zahvalila tistim kolegom, ki so ustrajali na tem, da ne smemo mešati posameznih razprav. Tudi na gospoda Hojslinga se obračam, upam, da bo nekoliko spremenil svoje mnenje, potem ko bo bolj poglobljeno prebral to poročilo. Kadarkoli govorimo o pravilih na področju kmetijstva, moramo vedeti, da je pri razpravi treba upoštevati, da učinek ne izvira iz samega predloga komisije, temveč iz direktive o medu, kajti številne države še vedno niso ustrezno začele izvajati direktive o GSO poljih. To ne sodi v kontekst trenutno veljavne direktive, sem pa že prej povedala, da sem odprta za predloge. Hvala tudi kolegom vnaprej, če bodo vlagali predloge sprememb in s tem okrepili stališče Evropskega parlamenta. Naš cilj je, da ne želimo dodatno spodbujati polemike, ki se pogosto instrumentalizira. Mi želimo predvsem obraniti čebelarje, interese čebelarjev. Tudi oni od nas pričakujejo jasne in nedvoumne znake. Hvala. Bene, grazie. Dobro, hvala lepa, gospe Gabriel. Sedaj gremo lahko na naslednjo točko, točka 6 na dnevnem redu. Kolega Sergio Silvestri si je z nami, tako da gremo na pridelavo rastlinskega razmnoževalnega materijala in omogočanje njegove dostopnosti na trgu. Samo še hip, kolega, saj sedim, spoh se ne premikam. Ne, rekel sem, da se bomo začeli pogovarjati o predlogu komisije o rastlinskem razmoževalnem materialu. Ta predlog, Sergio Silvestris poročanjem, je del zakonodajnega svežnja o zdravju rastlin in živali. O tem smo se pogovarjali tudi na zadnjem sestanku. Rastlinski razmoževalni material je ključnega pomena za raznolikost, za zdravje, za kakovost, za kmetijstvo, za industrije. Več kot 7000 podjetij, skoraj da vsa podjetja so MSP-ji, ki delujejo na tem področju. 50 tisoč delovnih mest je v sektorju semen v Evropi. Na voljo imamo sedaj torej pridelavo rastlinskega razmoževalnega materijala in omogočanje njegove dostopnosti na trgu. Na dveh stebrih vse skupaj temeli na dostopnosti razmoževalnega materijala in na registraciji posameznih sort. Naš kolega Silvestris bo predstavil svoj predlog. Želimo si posodobiti zakonodajo, 12 direktiv želimo preklicati in jih nadomestiti. Trenutna zakonodaja je preveč kompleksna, preveč razdrobljena, zato bi lahko prihajalo do stalnih negotovostih in razlik pri izvajanju med državami članicami. Zato potrebujemo poenotenje na tem področju. Besedo predajam kolegu Silvestrisu, sledila bo razprava. Sergio, izvoli. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa za ta uvod. Dobro ste povzeli stvari. Znotraj tega okvira pa sodi seveda tudi razprava o poročilu, ki ga danes prvič obravnavamo. Sam sem torej poročevalec za rastlinski razmnoževalni material. Tu gre za zelo kompleksno tehnično zadevo, ampak gre za izjemno pomembno zadevo, kot je ravno kar povedal naš predsednik. Gre za prav za prav predlog, ki se nanaša na celotno prehrambeno verigo. Govorimo o tem, kako izboljšati konkurenčnost evropske velike prehrambene verige, 7 tisoč podjetij, 50 tisoč delovnih mest. Stvari je treba poenostaviti. Poenostaviti je treba življenje in delo vsem podjetjem, ki delujejo v tem sektorju. Ta podjetja se morajo danes ukvarjati z 12 različnimi direktivami, sedaj jih bomo združili v eno samo uredbo. Se pravi, gre za izjemno velik korak na poti k poenostavljanju zakonodaje. Nekateri zakonodajni akti izhajajo nekje sredine 60-ih let, se pravi imamo zelo razdrobljeno, zastarelo zakonodajo, vsake toliko smo del zakonodaje posodobili, ko so bili na voljo novi kazalniki, nove tehnologije, novi premiki na trgu. Stvari smo vedno dopolnjevali s posameznimi zakonodajnimi akti in ne z eno samo zakonodajno oblikom. Na začetku bi rad povedal, čemu je namenjena ta uredba. Želimo, kot rečeno, poenostaviti stvari. Želimo razjasniti zahteve, ki veljajo za ta sektor, želimo podati tudi nove predloge, s katerimi bi se približali zahtevam majhnih pridelovalcev in bioloških proizvajalcev. Še par uvodnih besed, zato da pojasnim, da gre tu za uredbo, kjer se nikakor ne upošteva GSO-jev, niti tiste, ki naprimer gojijo svoj majhen vrtiček za hišo ali za pameznike, ki si med seboj izmenjujejo semena. Tu ne gre za genske banke, ne gre za poskuse in tako naprej. Ne gre za strokovnjake, ki želijo kakorkoli trgovati s temi semeni in razmoževalnim materialom. Mi zajemamo samo stroge profesionalce, ki se s tem ukvarjajo, o tem govori uredba, ne govori pa o GSO-jih. Danes govorimo o predlogu, ki je bil pripravljen na podlagi različnih analiz, študij, do katerih so se prikopali s pomočjo tudi strokovnjakov v tem sektorju. Komisija je opravila kar nekaj javnih posvetovanj, že v letu 2007-2008 so s tem začeli, nadaljevali do leta 2012 celo do danes. Sam sem se večkrat srečal tudi s predstavniki iz tega sektorja, rekli so mi, da je sama pridelava in omogočanje dostopnosti tega materijala na trgu zelo kompleksna. Prej ste omenili, da je struktura novega zakonodajnega akta utemeljena na dveh stebrih. Po eni strani je treba upoštevati raznolikost rastlinskega razmoševalnega materijala, po drugi strani pa je treba jasno opredeliti tudi razmoževalni materijal posameznih rastlin. Želimo si, da bi zagotovili tudi ustrezne certifikate za razmoževalni material. Predvsem si želimo, da bi rastlinski razmoževalni material bil ospremljen s certifikatom, preden se ga da na trg. Ne bomo več delovali preko nekega javnega organa, je pa res, da bodo pristojni organi še vedno izvali določen nadzor. Zato se mi zdi, da želimo s tem zakonodajnim aktom stvari dejansko poenostaviti, jih pospešiti. Ne gre samo za to, da bi stvari poenostavili z namenom, da bi imeli na voljo en sam zakonodajni akt, temveč želimo predvsem poenostavljene postopke. Enako velja tudi za certifikate, za posamezne tarife. No, glede tega bi rad uložil nekaj predlogov sprememb k temu besedilu. še nekaj v zvezi s podjetjem Vau. Govorili bomo o tem, kako zagotoviti trajnostno proizvodnjo razmoževalnega materijala. V mislih imam predvsem člen 50, člen 51. Tu se mi zdi, da bi bilo smiselno določene stvari spremeniti. Še par predlogov iz te nove uredbe, zlasti, ko gre za heterogene materijale, člen 14, potem člen 36, dostop do trga, tu gre za dva stebra v predlogu, ki ju ne najdemo v direktivah, ki jih bomo preklicali s to uredbo, gre pa za pomembne zadeve, po mojem mnenju, zlasti z vidika trga. Tu govorimo tudi o težavah MSP-jev MSP-jev, ki se ukvarjajo z biotsko raznovrstnostjo in upoštevamo tudi MSP-je, ki imajo omejeno proizvodno. V členih, ki se nanašajo na to, se pojavlja tudi največje število raznih pomislekov. Neizogibno je, da se bodo v našem odboru kolegi z predlogi spremen posredotočili predvsem na ta vprašanja. Komisija je bila nekoliko nejasna glede podrobnosti pri pravilih, glede na to, da gre za nov del zakonodaje, ki je še nikoli nismo preverili. Smo z urejanjem mnogih zadev uporabili delegirane akte, čeprav bi morali že v temeljem aktu stvari urediti. Na voljo, kot rečeno, imamo zakonodajo, ki je že nekoliko zastarela, zadeve so nekoliko sporne. Mi sicer pozdravljamo predlog komisije, da bi v tem sektorju uvedla bolj poenostavljeno zakonodajo, vendar bomo morali še vedno poštevati določene stare zakonodajne akte. Nekateri razmoževalni materijali bodo morali vsebovati tudi označbo porekla. Seveda bomo to lahko potem tržili kjerkoli. Sam sem seveda naklonjen označbam porekla, zato ker se, nam, ker se mi zdijo pomembne, ker koristijo tudi pot. Poleg tega sem že pri drugih poročilih večkrat povedal, da zlasti pri semenih vedno znova zaidemo v slepo ulico. Nekateri antični materijali, ki jih skoraj da ne najdemo več v Evropi, bo težko označiti z poreklom, zlasti zato, ker se v območjih, kjer se jih je včasih proizvajalo, ne proizvaja več. Se pravi, da gre za omejeno področje, kjer se proizvaja določen material, zato ga je tudi težko označiti. Potem je tu še šesto poglavje v tem besedilu. Vesel sem, da je komisija predvidela enakopravne pogoje tudi za uvožen material iz tretjih držav, ko gre za kakovost in spoštovanje pravil. Končno, končno bi dodal. Glede izvoza pa bi si želel najti nek sistem, ki bo poenostavil našim podjetjem izvažanje semen, tako da to izvažanje ne bo niti preveč stalo, niti ne bo preveč zapleteno z birokratskega vidika iz Evropske unije gre nekje 60 odstotkov semen v preostali del sveta. Smo torej vodilni sektor na tem področju. Dobro je, da se naša podjetja ukvarjajo s tem, kako izboljšati kakovost proizvodov. Na koncu bi rad še nekaj dodal pri tem četrtem delu v besedila, člen 105, tam, kjer analiziramo gozni razmnoževalni material. Mislim, da tu ne bo kakšnih večjih komentarjev. Trenutno veljavna zakonodaja je bila namreč dosledno povzeta v tej uredbi, v novi uredbi, tudi ko gre za zahteve gospodarskih subjektov v tem sektorju, lahko povem, da so bile zahteve sprejete in jim je bilo ugodeno. Tako da v tem zadnjem delu verjetno ne bo treba vnašati kakšnih vsebinskih sprememb v besedilo. Še nekaj bi rad dodal in sicer bolj v zvezi samim postopkom, kako naj bi le ta potekal, kako bo potekalo naše delo. Odbor Envi je prosil za skupno pristojnost pri nekaterih točkah v tej uredbi. Gospod De Castro se je s tem strinjal, ko gre za uradno priznavanje, ko gre za heterogeni material, ko gre za izjeme pri označevanju standardnega materijala, ko gre za shranjevanje, potem ko gre za predpise glede rastlinskih sort, ko gre za mikropodjetja in ko gre za agenske banke. Pri teh vprašanjih bomo imeli skupno pristojnost z odborom envy. Kolegice in kolegi, z veseljem bom prisluhnil tudi vašim pripombam, vašemu mnenju. Delo si moramo med seboj na nek način razdeliti, zato da bomo pripravili besedilo, ki bo čim bolj prepričljivo. Zakaj? Že na začetku sem povedal, da zato, ker je. To področje je izjemno pomembno, ker predstavlja izhodišče za samo kmetijsko proizvodnjo. Rastlinski razmoževalni material je pomemben, zato ga je treba ustrezno pridelati, ga razširiti. Potrebujemo zdrav rastlinski razmoževalni material. Upoštevati je treba tudi obzorje 2020, ki od nas zahteva, da delamo na trajnosti, na konkurenčnosti razpoložljivost rastlinskega razmoževalnega materijala, certificiranega, varnega, zdravega, je ključna, če želimo kasneje sprejeti dodatne ukrepe. Ne moremo sprejemati ukrepov zopr trajnost. Sprejeti moramo še skupno metodo za upravljanje tega dela, zato ker je časovnica res osko zastavljena, nekje bo treba stvari povzeti, najti stične točke, sicer ne bomo izpolnili časovnega roka, ki smo si ga zadali v tem mandatu. To pa bi tudi pomenilo, da bomo doživeli neuspeh. Želimo si, da bi stvari sprejeli v prvem branju. Zato bom sam še toliko bolj pozorno prisluhnil pripombam kolegic in kolegov. Upam, Ne boste imeli kakšen predlog, ki nam bo pomagal, da v najkrajšem možnem času pravimo čim boljše delo. Hvala. Hvala lepa, Sergio. Nadaljujemo z razpravo. Več se vas je prijavilo k besedi. Če se boste držali dodeljenega časa, bomo zaključili s to točko še pred glasovanjem o reformi SKP-ja. Štiri dosjeje bomo imeli še naprej dnevnem redu. Herbert? Jaz sem omotal rekordov in gledal, kaj je dit. Hvala, gospod predsednik. Se strinjam s tem, kar je povedal kolega Silvestris. Ta dosje je bil deležen veliko kritičnih pripomb, še preden je sploh prišel strani komisije. Sergio je že povedal, da prihaja do težav pri izdanju certifikatov za semena, za rastlinski razmnoževalni material, zlasti za tisti antičen oziroma tisti, ki je razširjen samo na lokalni ravni glede tega je prišlo tudi do predvsej obširne razprave, ampak sam sem prepričan, da pri tem konkretnem vprašanju potrebujemo jasno rešitev. Kdo želi uporabljati ali pa saditi rastlino, ki je prisotna samo na lokalni ravni, kdo želi uporabljati seme neke lokalne rastlinske sorte. Mislim, da če kdo želi to početi, naj to počne. Vendar se mora zavedati tudi tveganja, ki ga nosi. Tveganje je, da bi rastlina ali pa seme lahko bila nezdrava, neenotna. Tisti, ki uporablja to vrstno seme, se mora tega zavedati, zato se mi zdi nesmiselno usiljevati nova pravila, ki bodo bolj ali manj nekoristna. V veliki večini pa je certificiranje izjemno pomembno zlasti za pridelavo rastlinskega razmoževalnega materijala in mladih rastlin. Ne smemo se spustiti v politično razpravo pri certificiranju, da ne bo kdo mislil, da je certificiranje namenjeno samo trgu. Saj vsi vemo, da niso ta največji akterji na trgu najbolj pomembni vedno. Sam prihajam iz regije, ki proizvaja tudi na milijone rastlinskih sort in to isto podjetje zagotavlja zdrave rastline. Iz te rastline se potem delajo tudi kloni. Tu gre za kmetijska podjetja, normalna kmetijska podjetja, ne za neke multinacionalke. Zato so seveda ta podjetja odgovorna za delo, ki ga upravljajo, zato potrebujejo certifikat. Če kupim seme ali rastlino določene sorte in mi nekdo proda nekaj drugega, ne bom vedel, kaj sploh imam, če nimam na voljo certifikata. Tako da certifikat nalaga določeno odgovornost tistemu, ki proizvaja. Zato sem prepričan, da je certificiranje za kmetijski sektor in za kmete del varnosti, nikar ne pozabiti tudi na vse naložbe, ki jih opravi, naprimer, kmetovalec, zato da bi vzgojil mlado rastlino, če gre za neko sadno drevo ali ne vem kaj. Recimo, da vlaga v neko sadno drevo in potem po petih letih ugotovi, da pravzaprav to drevo ni tisto, za katerega je menil, da je. Se pravi, je vložil veliko let, zemlišče, ki bi ga lahko vložil za kaj drugega. ne smete misliti, da gre tu za nekaj, kar se zgodi samo vsake toliko, to se dogaja. Zato moramo biti res previdni, da ne bomo zašli v razpravo o certificiranju za vse rastline in semena, ki so na trgu. Tudi tiste, ki se minimalno uporabljajo samo na lokalni ravni, torej ko gre za sorte, ki niso pomembne z kaskadnega vidika. Pri teh bi lahko imeli bolj enostavna pravila, nima smisla, da stvari še toliko bolj zapletamo z upravnega vidika. Že tako ali tako gre za relativno majhen sektor. Hvala lepa, Herbert. Martin Hojzing, potem pa kolegica Kadenbach. Martin. Ja, eh, meine sehr geehrten Damen und Herren. Spoštovani kolegi, mogoče je vse skupaj dobro mišljeno, da bi nekaj poenotili v evropskem okvirju ampak to, kako je bilo to narejeno, ni bilo takšno, kot bi si želeli. V zadnjih letih smo opazili, da so številna podjetja, ki prodajajo semena, izginila z trga. Pravzaprav je trg prevzelo pet velikih podjetij, v glavnem gre za kemijska podjetja in mi bi pravzaprav morali narediti ravno nasprotno od tega, kar eh, nam predlaga ta osnutek. Morali bi spodbujati raznovrstnost, ampak z poenotenjem kriterijem pravzaprav mm, sprožamo samo neko še večjo koncentracijo in potem reči, da obstaja nek nišni trg, ki ga določimo na tak način, da govorimo o podjetjih z desetimi zaposlenimi in eh, prometom eh, kakšne vrtnarije, da te izuzamemo iz registracije in kriterijev, če dovolite ta meja. To za majhna in srednja velika podjetja ne pomeni nič resnično je nesmiselno, da kaj takega zapišemo v uredbo. Če bi že naredili takšno izjemo, potem bi morali te meje zastaviti više in potem bi morali točno povedati tudi, kaj želimo s tem doseči. Če želimo koga izzeti iz registracije, iz odobritve, bi lahko dosegli ravno to, da bi ta manjša podjetja imela boljši dostop do evropskega trga in da bi jih manj eh, obremenili z birokratskimi bremeni. Ampak dosegli bomo ravno nasprotno. Nasprotno bomo dosegli z poenotenjem eh, kriterijev. Zahteve bodo postale tako visoke, da majhna in srednjega velika podjetja, ki proizvajajo ekološka semena za trge, ki niso usmerjena v izvoz, eh, ta podjetja bodo pravzaprav izpadla iz te registracije. To je glavna bojazen, ki obstaja pri tej uredbi. In če razpravljamo še Naprej bomo morali razmisliti o tem, kaj je komisija naredila pri prvem osnutku. Želela je povdariti izvozni trg, ampak izvozni trg uh, ni plot dela majhnih in srednje velikih podjetij. Moramo razmisliti o tem, za koga proizvajajo teh 7000 podjetij, ki obstaja v Evropi. Za evropski trg, zato jim moramo olajšati zadeve, ne pa da jih obremenjujemo z dodatnimi administrativnimi bremeni. poročevalec govori o odobritvah za ekološka semena, za eh, ohranjevalna semena, da bi za regionalne trge vse skupaj zastavili više, eh, ne bi pa vsega skupaj poenotili z mednarodnimi kriteriji. Če bomo naredili tako, kot je to predlagano v osnutku komisije, potem bomo izgubili še več majhnih in srednjih velikih podjetij, pa bi, narediti pa bi morali ravno nasprotno ne moremo ohranjati sort, ki jih bomo potem uh, zaprli v nek, uh, neko skladišče, potrebujemo sorte, ki bodo delovale na trgu, ne pa, da so primerne samo za muzej. Te stare sorte so izredno pomembne za kmetijstvo in kdo resno jemne biotsko raznovrstnost, uh, mora vzeti resno bio, biotsko raznovrstnost, ne samo zunaj kmetijstva, ampak tudi znotraj kmetijstva. To je naša ključna naloga za prihodnost in ta osnutek eh, tega ne bo dosegal. Hvala. Ja, ich, uh, Kolegica Kadenbach, najprej se zahvaljujem predsedujočemu in pa poročevalcu za uvodne pripombe. Uh, komisija je z uredbo o razmnoževalnem rastlinskem materialu, no, v Nemščini to poznamo kot uredbo o semenih, eh, že v osnutku je komisija podala zelo sporen predlog. Že preden je osnutek postal uraden, je začel sprožati razno razne strahove, pomisleke in zato sem vesela komisiji, eh, sem hvaležna komisiji, da so se pri sedaj, eh, sedajnjem osnutku že odzvali na nekatere izmed teh pomislekov. Kolega Heusling je že na široko povedal nekaj o tem, da osnutek ne gre vedno v korist tisti, ki želijo ohranjati biotsko raznovrstnost in ki trgujejo za semeni v Evropi. Dosje sam po sebi predstavlja združevanje 12 ured iz preteklosti. Uh, in to naj bi omogočilo prosto izbiro potrošnikom, kmetovalcem, zato da bi znižali odvisnost kmetov od eh, semetske industrije. Eh, no, pravim, da bi osnutek lahko imel ta potencial. Pravzaprav je šlo za lepe namene o ponastavljanju, o zaščiti biotske raznovrstnosti, ampak v konkretnih členih potem se ti nameni ne uresničijo. Ni izboljšave statusa quo, Poleg tega pa prihaja do še dodatnih birokratskih bremen. Dober namen komisije, dobri nameni komisije obstajajo na področju biotske raznovrstnosti, um, okrasne rastline in pa um, ljubiteljska semena, to je upoštevano, biotska raznovrstnost je bila zastavljena v glavnem. v glavni kontekst, ampak zdi se mi, da se uredba ravna predvsem po potrebah industrije, industrijskih vrst, majhnim akterjem pa je pravzaprav oteženo delo z dodatno birokracijo. Biotska raznovrstnost in pa sorte bi morale ostati niša in morali bi upoštevati tudi potrebe ekološkega kmetijstva. Te potrebe v tem osnutku niso dovolj upoštevane. Uh, Um, imamo tudi celo vrsto sekundarnih aktov, ki jih komisija pripravlja. Naprimer gre za vprašanje, katere sorte spadajo v to uredbo. Tukaj ne gre samo za, za tehnično podrobnost, tu komisija pravzaprav presega svoje pristojnosti. In pa potem tudi vprašanje, zakaj zasebne. Um, zakaj zasebne aktivnosti niso izuzete iz te uredbe. V to uredbo takšne aktivnosti ne spadajo. Eh, želela bi sama omeniti pet točk. Uredba mora omogočati prosto eviro potrošnikom pri žitih, pri sadju in pa zelenjavi. Potrošniki morajo sami odločiti o tem, ali želijo konvencionalno sadje ali zelenjavo oziroma ali želijo regionalne specialitete oziroma redkosti. Nova uredba bi morala uh, nasprotovati koncentraciji na trgu semen. Slišali smo že, da je trenutno tako, da tri velika podjetja 75 odstotkov eh, trga semen eh, nadzorujejo in kdor nadzoruje semena, nadzoruje našo hrano in tudi njeno ceno ni mi všeč, da imajo podjetja, da ima samo peščica podjetij v rokah tako veliko moč. Uredba mora poskrbeti tudi za varno oskrbo z živili, zagotoviti mora, da bomo imeli ekološko in socialno trajnostno kmetijstvo tudi eh, v v Evropski uniji, tako kakor tudi v državah v razvoju. In eh, ker sem poročevalka o biotske raznovrstnosti, mi je zelo pomembno to, da se začiti biotska raznovrstnost, eh, uporaba tradicionalnih starih vrst pri sadju, pri žiti. Torej, ti genetski viri morajo biti zaščiteni za to uredbo. Uredba mora zagotoviti, da te skupne inicijative, kakor so potrošniki, ki se zauzemajo za biotsko raznovrstnost, lahko opravljajo te svoje aktivnosti v družbi. V tem smislu eh, bomo uložili celo vrsto predlogov sprememb in želela bi vse skupaj pozvati k naslednjemu. Smo pred volitvami v Evropski parlament in evropski potrošniki od nas upravičeno zahtevajo, da se bo Evropski parlament eh, odzval na njihove želje in potrebe. Um, konkretno se moramo na te potrebe odzvati. ta široka razprava, ki jo je že predhodno sprožila, uh, sprožil ta osnutek, kaže na to, da ne smemo ravnanja za semeni v Evropi obremenevati z prekomerno birokracijo ali pa je celo preprečiti. Hvala lepa, Karin Kadenbach, zdaj Agnjo, potem Rodost. Agnjo. Hvala lepa, gospod predsednik to vprašanje trgovanja z razmoževalnim materialom eh, je povzročilo veliko zmede v Združenem kraljestvu. Ljudje so bili resnično zaskrbljeni. Pali so se, da bo to, kar počnejo že generacije, prepovedano in da bodo nekatere rastline ne bodo več rastline, zato ker niso registrirane v Evropski uniji. Zato me veseli ta stavek. Poleg tega naj bi rastlinski razmoževalni material ki je izmenjan med dvema osebama, ki nista strokovnjaka, je izuzet iz obsega te direktive, oprostite uredbe. Ne želim, da bi komisija ali kdorkoli drug ta stavek izuzel iz osnutka skrbi pa me, da je komisija želela s tem stavkom pravzaprav nekako počasi to um, odpraviti v prihajajočih letih, tako da vrtnari ne bi mogli več izmenjevati eh, semen med seboj. Komisija, prosim, da boste spoštovali ta stavek. Torej, z eh, to super direktivo, eh, super direktivo naj bi se redno domestili 12 prejšnjih in rezultat tega naj bi bila. Poenostavitev, enako so govorili za SKP in tri leta potem prav gotovo ni prišlo do nobene poenostavitve in uh, bom se kar ustavil tukaj. Ne, Dobro. Morik, potem pa Kapulas. Fanning. Tudi jaz se zahvaljujem predsedujočemu in poročevalcu. No, poročevalec eh, je opravil številne pogovore, zelo se je uh, pogosto sestav z udeleženimi stranmi, ampak kljub temu se mi pojavlja še nekatera vprašanja in zato prosim poročevalca naj po možnosti pisno odgovori na moje vprašanje v svojem poročilu. Moje prve vprašanje je naslednje. Ali je res, da v področje uporabe te zakonodaje velja samo za komercialno pridelavo in nad določenimi zgornjimi mejami? Sama sem namreč veliko brala o tem, Eh, mislim, da to v besedilu ni dovolj jasno zapisano in zato tudi obstaja toliko pomislekov in skrbi v zvezi s tem. Potem še izmenjava semen med uh, kmetovalci in pa vrtnari. Meni je bilo rečeno, da bi naj to bilo v prihodnosti še vedno možno, ampak eh, kakšna je tukaj definicija velikosti vrtnari ali pa kmetij? Ali je to določeno? Uh, vem, da tudi tukaj obstajajo številni pomisleki. Mislim, da bi morali to zelo jasno zapisati v zakonodajo, tako da bo vsak vedel, zakaj gre. In tudi, kako je z trženjem tradicionalnih sort, ali je dajanje na trg prostovoljno. Uh, v tem eh, smislu bi lahko prišlo tudi do spora glede patentov in pa pravic intelektualne lastnine. In pa še nekaj je zelo pomembno za mojo regijo, kakšen je postopek testiranja, ko gre za dajanja na trg za sorte za ekološko kmetijstvo, kako bo to urejeno v prihodnosti. Tudi tukaj bi morali jasno določiti, kako bo to izgledalo v prihodnosti. In pa še zadnje vprašanje, to se navezuje na preglednost kako bo to v prihodnosti organizirano. Tukaj govorim o pravicah lastnine, o uporabi, uporabi tehnika pri žlahtnenju, o novih uh, genetskih tehnikah. Kako jasno bo to določeno, tako da bo vsak aktivni vrtnar in kmetovalec natančno vedel, kako se naj obnaša. Hvala. Grazie, Urika, Brita. Hvala lepa. Brita, potem Kapulas. Ja, danke schön. Hvala lepa. Navezala se bom na vprašanje gospoda Egnova. Ali gre resnično za poenostavitev, če vse mečemo v isti koš? V to včasih podvomim in podobno izkušnjo smo imeli pri SKP, ta je postala samo še bolj zapletena. Opazila sem tudi, koliko delegiranih aktov je tukaj opisano, tudi v nekem drugem poročilu pri tem svežnju in to mi že povzroča določene pomisleke. Eh, spoštovana komisija, vi ste zelo dobra uprava, ampak, vaš, ampak zakonodajo ne naredimo na takšen način, da objavljamo nove in nove akte, ki potem odpirajo cele dele svežnjev na novo. Tukaj bi morali resnično razmisliti o tem, kjer je to nujno potrebno za delovanje uprave oziroma kje naj to ostane zakonodajno delo in s tem v rokah sveta in pa parlamenta meni pri celotnem svežnju manjka naslednje. Če govorimo o karanteni, imamo naslednji problem. Če kakšni, če kakšni kmetovalec pri sebi odkrije škodljivca, si tega sploh ne upa prijaviti, ker to ni ustrezno urejeno. Morali bi imeti nek sistem zaščite. Tisti, ki prvi najdejo škodljivca, bi morali biti nagrajeni, tako da bi lahko škodljivca kar najhitreje izkorenili. To bi bila najbolj učinkovita eh, karantenska zaščita pred temi škodljivci. Dobro se mi zdi, da želi komisija uporabljati bolj moderne tehnike, da želi delovati z eh, črtnimi kodami, hologrami in tako naprej. To bi lahko privedlo do tega, da bi spremljevalna dokumentacija postala Eh, zmanjšana, kajti pogosto moramo imeti cele knjige, ki pričajo o tem, koliko je tukaj administrativnih bremen in papirja bi tako ali tako morali uporabljati manj. Potem tudi pri oznaki semen moramo biti previdni. Pri tem ne gre samo za vzgojena semena, za rekonstruirana semena. Ponekod imamo tudi zbrana semena, torej glede na kakovost izberemo rastlino in potem načrtno na novo vzgajamo ta semena. Tudi to bi morali upoštevati. Te, to pri uredbi ni bilo upoštevano. Tukaj ne smemo ustvarjati pravnih ovir, ki potem v praksi ne bodo izvedljive. Lahko, eh, lahko bi rekli, da ne more priti do regionalnih eh, premeščanj. Eh, pogosto uporabljamo na severu Nemčije semena, ki so bila proizvajana v, na jugu Avstrije, na primer, in takšni primeri morajo biti tudi v prihodnosti še naprej mogoči. No, prav gotovo bomo morali imeti še nekaj pogovorov v manjšem krogu, tako da bomo lahko pripravili tudi raz, razumne pred, uh, predloge sprememb. Hvala. Hvala lepa. Luiska Pula Santos, potem pa še nekdo. Eu queria começar por felicitar o. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej želim čestitati gospodu Silvestru za predstavitev tega doseja. Vsi se zavedamo, da je to zelo pomembno in občutljivo vprašanje. Vsi smo pod plazom elektronske pošte od ljudi, ki jih ta tema zelo zanima mislim, da se moramo ustrezno odzvati. Registracija in potrejevanje sta pomembna postopka. Vsi smo v svojih poklicnih življenjih morali reševati posledice, ko smo naprimer kupili seme, ki je bilo okuženo z virusom ali ko smo kupili napačno seme ali smo bili zavedeni in smo potem kupili semen, za katerega smo menili, da smo kupili nekaj drugega. Zakonodaja je razdrobljena na tem področju in poskrbeti moramo, da bomo imeli zdrave in varne rastline, ki so bile ustrezno dane na trg. Preprečevati moramo oska grla in boriti se moramo proti preveč birokracije sem poročevalec v senci za našo skupino, zato lahko povem, da bom z veseljem sodeloval s poročevalcem, zato da bi našli čim boljše rešitve in da bi uskladili nesoglasje vsega, kakor pa delamo vsi v isti smeri. Hvala. Mark in potem George. Hvala lepa, predsednik. Nedvomno pomembno vprašanje, zaradi katerega se preliva veliko črnila, morda včasih pretirano, ampak vseeno. Uh, Komisija je podala ta predlog, zato bi z njenih ustrad slišal, ali termini, ki jih uporabljamo, omogočanje dostopnosti na trgu, člen 3 predloga, povzemajo dajanje na trg, kaj to pomeni. Se pravi, da želimo te proizvode prodajati v Evropski uniji, želimo jih ponuditi za prodajo oziroma jih dati brezplačno ali kaj to pomeni. Zanima me, kaj ta opredelitev pomeni. Ali zajema tudi kmete, ki si med seboj izmenjujejo semena, ki so jih pridobili pri žetvi. In ali to velja tudi za razmaževalni material. Prosim, da komisija te stvari, ki so res občutljive, pojasni. Hvala. Grazie, Mark. Hvala, Mark. George Lyon. <clears throat> Hvala lepa. Tudi sam želim čestitati poročevalcu za vodne besede. Se upravičujem, da sem zamudil predstavitev. Na začetku želim povedati, da podpiram predlog komisije, da bi poenostavili uredbo. Ampak, če preberemo njihov predlog, se pojavlja vprašanje, ali res gre za poenostavitev, kajti to je zelo dolg dokument. Eden od pomislekov, ki jih imamo, je, da veliko podrobnosti ne bo znanih, dokler ne bomo videli izvedbenih aktov in delegiranih aktov, takrat bo jasno, ali bodo predlogi komisije dejansko poenostavili uredbo ali pa bo dejansko drugače. Industrija se je razumno pozitivno zaenkrat odzvala na ta predlog, vendar previdni moramo biti pri učinku, ki ga bodo ti predlogi imeli na vse sektorje v zvezi s stroški. Na veliko področjih se pojavljajo možnosti, da bi bili v sistem uvedeni novi stroški, zato moramo biti previdni, da ob koncu vsega postopka v industriji ne bo veliko več stroškov, kajti ti postopki so lahko zelo dragi. Želimo si sicer zdravo industrijo, ampak ne industrijo, ki bo preobremenjena stroški in te stroške bo potem industrija seveda prenesla na potrošnike in odbor bi moral to upoštevati. Grazie tutti. Dobro, hvala lepa vsem, ki ste se oglasili v razpravi. Besedo predajam komisiji, kolegu Miku iz GD Sanka, potem pa kolega Silvestris, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Naš namestnik generalnega direktorja, gospod Mekon, danes ne more biti z nami, tako da bi ga sam nadomestil, če smem. Naj odgovorim na pripombe poslank in poslancev, ki so se oglasili. Na začetku bi rad povedal, da gre za zelo tehnično občutljivo vprašanje, ki zajema veliko rastlinskih vrst od žitaric do sadnega drevja, do semen za gozdove, do okrasnih rastlin in tako naprej. Skratka, gre za izjemno kompleksno področje, ogromno različnih situacij se lahko pojavi. Mi smo želeli v eno samo besedilo stvari vključiti, upoštevati smo želeli tudi posebnosti, ki se pojavljajo tu in tam. Upoštevali smo različno kakovost semen in reprezentacijo razmnoževalnega materijala. Mislim, da je treba te zadeve urejati z enotnimi predpisi. Druga zadeva, spoštovanje biotske raznovrstnosti. GD Sanko, pa tudi GD Agri, GD Envi so vsi želeli predvsem zagotoviti spoštovanje do biotske raznovrstnosti, želimo si, da bi se nadalje razvijala, želimo jo zaščititi. Tu nikakor ne gre za to, da bi mi želeli kakorkoli zmanjšati število semen in uh, materijala, ki obstaja. Želeli pa smo ohraniti te različne sorte, čeprav jih morda danes ki ne gojijo več. V prihodnje bi se lahko izkazalo, da pri nekaterih novih semenjih z genskega vidika kakšna stvar ni popolna in bi morali uporabiti kakšno staro sem ali staro tradicijo. Naprimer, ko gre za odpornost na bolezni, na rastlinske bolezni, ko gre za odpornost na sušo, mraz, na torej podnebne ekstreme Z naravno selekcijo so tekom stoletij te rastline izkazale, da so kakovostne, zato jih je treba ohraniti. Za nas torej nikakor ni dopustno, da bi kakorkoli škodili biotski raznovrstnosti. Če odgovorim še na nekatera vprašanja in pripombe, lahko povem, da se strinjamo s sklepi kolega Silvestrisa, poročevalca. Strinjamo se tudi z izjavami gospoda Kapula Sandosa in gospoda Dorfmana, ki sta rekla tako na grobo, da je treba zagotoviti ustrezna potrdila za rastline, preden jih damo na trg, zato da bo tisti, ki to kupi, pa je vseeno ali gre za kmeta, profesionalca, za gozdarja, za pridelovalca sadja, da se ne bo na podlagi napačnih potrdil zavedel. To sodi torej v kontekst zvestih transakcij med dvema akterjema. Zato je pomembno, da imamo to potrdilo kakovosti, ta certifikat. Smo pa predvideli določeno število poenostavitev več fleksibilnosti smo zagotovili za nekatere akterje. Predvideli smo, kot rečeno, določena merila. Mi si želimo izogniti nelojalnim transakcijam. Pomembno je, kako se registrirajo tradicionalne sorte. Potem, ko gre za posamezne organske sorte, prej sem govoril tudi o biološkem kmetijstvu, Potem so tu še izmenjave med amateri, če jim lahko tako rečem, s tem odgovarjam tudi na vprašanje gospoda Tarabele. Potem, ko gre za semena, ki jih kmet hrani na kmetiji, zato da jih bo posejal naslednje leto, ali ko gre za izmenjavo semen med dvema kmetoma, če ne gre za profesionalce, če gre za brezplačno izmenjavo med dvema kmetoma ali če gre za zamenjavo zrnja med dvema amaterjema. Tu ne gre za postopek certificiranja. Morda bi morali te stvari bolj natančno pojasniti, ampak tega nikakor nismo želeli. Ampak naj še enkrat podarim, da tu mora iti za brezplačno transakcijo. Če en kmet preproda seme drugemu kmetu in pri tem zasluži, tu pa je treba iti preko sistema certificiranja. Seveda, če pa nek kmet brezplačno podari nekaj semen prijateljem ali sosedu, mu ni treba uporabiti sistema certificiranja. Če se vrnem še na biološko kmetovanje. Biološke rastline tu se uporabljajo dve vrsti semen, tržna semena. Tu gre za obširnejše biološko kmetovanje, ko se poseje 20, 30, 50, 100 hektarjev različnih žitaric, zato da se potem proizvaja kruh ali kaj drugega. In izmenjave med majhnimi proizvajalci ali amaterji. Tu obstajajo razlike, čeprav je vse zajeto v pojem ekološkega kmetovanja. Imamo tako imenovane večje biološke kulture, ki morajo poštevati načelo certificiranja. Čeprav smo zagotovili določeno mero fleksibilnosti, zlasti pri manj poenotenih sortah kot pri tistih konvencionalnih sortah in heterogenih sortah. Predvideli smo določene izjeme, zato ker poznamo specifiko biološkega kmetovanja, želimo si, da se to spoštuje. Potem imamo materi, ki si med seboj izmenjujejo organska semena. Tudi tu smo predvideli izjemno malo obveznosti. Na koncu bi rad odgovoril tistim, ki so govorili o velikih multinacionalkah. Na voljo imamo številke, ki, kot kaže, potrjujejo, da velike multinacionalke, kot je rekel nekdo v razpravi, prodajajo tudi pesticide in herbicide. No, te velike multinacionalke predstavljajo nekje 30 odstotkov trga. 70 odstotkov trga pokrivajo MSP-ji, mikropodjetja celo Dobro se zavedamo, da ta mala, srednja mikropodjetja ne smejo biti preplavljena z prevelikim številom upravnih predpisov, zato jih želimo poenostaviti, kolikor se to le da. Tega se zavedate nedvomno, ker obravnavati še eno besedilo o tem slavnem svežnju, ki se nanaša na zdravje živali, zdravje rastlin, semena in razmaževalni material, pa tudi uradni nadzor mikropodjetja bodo izuzeta iz plačevanja prispevka za inšpekcijske preglede in mikropodjetja, ki bodo prodajala semena, bodo prav tako oproščena inšpekcijskih pregledov in nadzorov, ki jih bi vzpostavila posamezna država članica. Toliko na kratko, če povzamam naše stališče. Naj še enkrat podarim, da si želimo sodelovati s poročevalcem, s gospodom Silvestrisom in z vašim odborom za kmetijstvo. Hvala, gospod predsednik. Bene, grazie, ringra... Hvala lepa. Hvala lepa, Gete Sanko. Besedo sedaj ponovno predajam Sergio Silvestrisu za dve minuti. No, nekje dve minuti, če bi šlo. Ja, bolj ali manj. Tudi tu bi lahko kaj več povedal, ampak eh, lahko bi naslednjo točko predstavili na naslednji sestanek, ker ni tako pomembno. Ampak kakorkoli že, predsednik, kratek bom. Hvala lepa kolegicam in kolegom za vse te iskrene pripombe, ki ste jih predstavili v razpravi. Hvala za vse te bogate argumente. Zelo na hitro bom šel skozi vse pripombe, ki sem si jih skrbno pribeležil. Res na hitro bi rad podal nekaj premislekov. Popolnoma se strinjam z predlaganim okvirom. Kolega Hojezdnik, to, kar je ravno kar povedala komisija, je zelo pomembno. 30 odstotkov trga je v rokah multinacionalk, ki proizvajajo tudi pesticide. 60 odstotkov ali pa 70 odstotkov pa predstavljajo MSP-ji. Tudi sam sem proti večjim grozdom in kolegom Hojzlingu to priznam. Nekdo ima lahko seveda monopol nad trgom semen in ta isti potem verjetno proizvaja tudi pesticid. In kako bo potem proizvajal virus in antivirus? Tu gre za mehanizme, ki so med seboj protislovni in jih je treba strogo spremljati. Nihče ne bi smel imeti monopola nad rastlinskim materialom, torej nad nadzorom kmetijske ali prehrambene industrije. Nekateri grozdi pa seveda delujejo tudi tako, proizvajajo večino semen in istočasno proizvajajo tudi pesticide. Kolegica Kadenbach je izpostavila nekatere argumente, ki so mi blizu pri srcu. Pri meni doma obstaja ogromno majhnih podjetij, izjemno malo je velikih podjetjih. Biotska raznovrstnost je tista, ki zaznamuje italijansko prehrambeno proizvodnjo, to je naša tradicija in temu se ne bomo izognili. Poenostavitev kolega Anjo pa tudi kolegica Reimers sta izpostavila problem, ki se tu pojavlja. Da bi na eno samo uredbo vse omejili, to pomeni, da bomo na eno samo uredbo prenesli preveč predpisov, kar pomeni, da bomo stvari še zapletli. Združiti je treba ta dva cilja. Združevanje v eno samo zakonodajno besedilo pomeni, da bomo večje število zakonodajnih aktov združili v en sam zakonodajni akt, da ne treba poskrbeti tudi za ustrezno vsebinsko poenostavitev. Sam bom poskrbel za to, da se bo to delo opravilo, kot je treba. Kolegica Rodost je izpostavila več različnih vprašanj. Tudi komisiji. Sam se bom v pisni obliki odzval na to, kot ste mi rekli. Popolnoma se strinjam s kolegom Kapula Santosom. Danes moramo zagotoviti dvoje. Najprej, tisti, ki kupi, mora kupiti tisto, kar misli, da je kupil in biti v to prepričan. Zato je certificiranje bistveno tisti, ki kupi, naj kupi zdrav material. Gotovo zdrav material. Torej, gotovost je tista, ki je pomembna. Tisti, ki kupuje, mora vedeti, da je res kupil tisto, kar je kupil. Preko sistema certificiranja bomo to zagotovili in tisti, ki kupuje ta material, mora biti prepričan, da kupuje zdrav material. Kolega Dorfman je že povedal, da če pride do škode pri proizvodu, zaradi tega, ker je bil material, iz katerega je bil proizvod proizveden, poškodovan, privede do ogromne gospodarske škode, zato ker bo treba ponovno vlagati sredstva, počakati ogromno časa, spet bo treba uporabljati pesticide, zato potrebujemo ustrezne nadzorne sisteme, da bomo lahko dali dodatna jamstva glede tega, da je kupljeni material res zdrav predvsem pa, da je tisto, kar nekdo kupi, dejansko tisto, kar meni, da je kupil. Kolega Tarabela je omenil nekaj pripomp in jih naslovil na komisijo. Glede delegiranih aktov pa ne povem, da se bomo o njih še pogovarjali. To so torej smeri, v kateri bomo delali. Sam bom najprej pripravil dokončno poročilo, Obravnavali bomo tudi predloge sprememb. Upam, da se bomo te obravnave lotili na enako konstruktiven in pozoren način, tako kot je potekala današnja razprava. Hvala lepa komisiji, hvala lepa kolegu Kapolasu, ki je poročevalec v senci pri, tej, pri tem poročilu, hvala lepa predsedniku in celotnemu odboru za čas, hvala lepa za pozornost, ki ste mi jo namenili. predsednik, mislim, da sem bil danes deležen tudi pozornosti ogromnega števila posameznikov, ki so se priključili na internet, zato da bi spremljali razpravo o svežnju zakonodajnih aktov, ki se nanašajo na reformo SKP. Ura je pet, bom zaključil, zato da začnemo glasovati. Hvala vsem. Hvala, Sergio. Pri tem poročilu bi vas rad opomnil samo še na to, da se bomo ponovno pogovarjali o tem 25. in 26. novembra. Rok za vlaganje predlogov sprememb je 4. december. Se pravi, da imamo na voljo dovolj časa, da razmislimo, da upoštevamo vsa občutljiva vprašanja, ki smo jih slišali. Sedaj pa predlagam, da prekinemo sejo za dve minuti. Zato, da si vsi priskrbite glasovalne kartice. Brez glasovalne kartice danes ne bom moč glasovati. Glasovanje danes brez kartice ni možno, z dvigom rok ne boste mogli glasovati. Priskrbite si kartico za glasovanje. Čez dve minuti glasujemo o reformi SKP-a. Za minuto prekinjam sejo. Siamo pronti? Possiamo procedere? Siete pripravljeni? Lahko začnemo, kolegice in kolegi. Prišli smo do kritičnega trenutka. Za ta trenutek smo delali res ogromno časa. Zato preden predam besedo poročevalcem, želim najprej izreči zahvalo Mišelu Dantanu, gospodu Kapulusu Santosu, gospodu Laviji in celotnemu pogajalskemu timu, vsem poročevalcem v senci, vsem tistim, ki so delali, da smo dosegli ta pomemben današnji trenutek. Odbor Agri v Evropskem parlamentu bi moral biti ponosen na delo, ki ga je opravil, da ne bo nobenega dvoma, bili smo na ravni soodločanja, na ravni pristojnosti, ki nam jih podeljuje Lizbonska pogodba v procesu odločanja. Številni kolegi, tudi moja skupina, so si želeli več, želeli smo si bolj pogumne SKP, želeli smo pridobiti nekaj več, zato da bi bili naši kmetje bolj konkurenčni, močnejši, da bi se lažje odzivali, na zahteve, ki presegajo zgolj problematiko, ki jo obravnavamo v tem težkem trenutku za svet. Trenutno potrebujemo močno konkurenčno kmetijstvo, nedvomno pa je ta pogajalski rezultat dober. Pogajalski rezultat, za katerega smo delali več kot 53 krat, ko smo zasedali na trialogih. Irski minister Simon Kani je takrat ogromno delal. Hvala lepa tudi litvanskemu predsedstvu za zadnji zagon v tej sklepni fazi pogajanj. Sedaj, kolegice in kolegi, pa moramo preveriti, ali sistem deluje. Potem besedo dobijo poročevalci. Prosim, da ostavite glasovalne kartice in glasujete samo tisti, ki imate pravico in tisti, ki ste poslali na mestnika. Najprej bomo preverili poskusno glasovanje. Glasujte, prosim. da vidimo, ali vse deluje. En glas preveč strani samostojnih poslancev. Dobro. Predlagam, da z velikim veseljem predam besedo kolegu Kapula Santosu, ki je pripravljal poročilo za neposredno vračilo kmetom v podpornih schemah v okviru SKP. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, danes smo v zelo pomembni fazi tega pomembnega procesa. Veliko ur dela smo vložili v to, sodelovalo je veliko ljudi v sekretarjatu, v odboru za kmetijstvo, tudi veliko ljudi v naših pisarnah je sodelovalo pri tem. Veliko smo imeli zaseden z državami, članicami, z organizacijami kmetov. Veliko dela smo torej vložili vendar ponosni smo na svoje delo in mislim, da smo delo opravili dobro. Najbolj me veseli, da kmetje pravijo, da bo reforma SKP-ja od 1. januarja 2014 boljša reforma zaradi posredovanja Evropskega parlamenta. Uspelo nam je, vključiti svoje pomisleke o reformo. Več pravičnosti, več enakosti, bolj zelena, bolj okolju prijazna skupna kmetijska politika, ki odgovarja na pomisleke ne samo kmetov, ampak tudi potrošnikov in davkoplačevalcev. To bo tudi SKP, ki bo bolj preprosta in manj birokratska. Seveda to ni tista reforma, ki bi si jo vsak posameznik morda želel, ampak mislim, da smo vsi nekaj prispevali k njej. Pogajanja so bila zelo zahtevna, veliko dela smo vložili v to in na koncu nam je uspelo poskrbeti, da bo svet, predvsem svet, vključeval Lizbonsko pogodbo. Nismo želeli zaključiti pogajanj, dokler ne bo, dokler ne bi parlament govoril o vseh temah in na srečo nam je uspelo zagotoviti, da je svet spoštoval naše zahteve, spremenili so mandat, imeli smo torej možnosti spregovoriti o vseh temah. Rezultat je zelo zadovoljiv, ne želim govoriti predolgo, več pomembnih stopenj nas čaka, čaka nas glasovanje danes, pa tudi glasovanje na plenarnem zasedanju. Še enkrat naj povem, da sem zelo zadovoljen, da smo tako dobro sodelovali. Vse politične skupine smo dobro sodelovali v zadnjih mesecih in letih. To nas je združilo. V celotnem procesu smo postali pravi prijatelji. In to je največ, kar politika lahko stori za nas. Hvala. Ja, Hvala lepa, Luis. Sedaj pa Mišel Danta, poročevalec pri skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov. Uredbo enotni sud Mišel. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad najprej zahvalil celotni ekipi, ki je sodelovala, poročevalcem v senci, sodelavcem sekretarjata, mojim sodelavcem, tudi vam, gospod predsednik in koordinatorji. Hvala za zaupanje, ki se je postopoma uveljavilo med nami vsemi, zato da smo končno prvič pripravili ta proizvod v okviru soodločanja. Predsedstvo, irsko predsedstvo takratno je bilo zelo proaktivno, tudi komisar je bil prednan temu, da se doseže napredek, sledil je usmeritvam, spremenil je stare usmeritve SKP-ja, dosegli smo velik napredek, po mojem mnenju, predvsem so se sektorske politike spremenile, zlasti sektor sladkorja, vina, sadje in zelenjave. Nažalost nismo dosegli napredka pri mlečnem sektorju. Sam to obžalujem. Zdi se mi, da je ta sektor še vedno ogrožen, vsaj glede na orodja, ki jih ima trenutno na voljo. Okrepili smo tudi organizacije proizvajalcev. To je velik napredek na pravnem področju. Je pa to tudi nov instrument, ne gre za nek recept. Kmetje so tisti, kmetje v vsaki državi, ki bodo preko pravnih instrumentov, ki smo jih vzpostavili v nacionalni politiki, zadolženi sedaj za to, da oživijo to reformo, ki smo jo pripravili. Zdi se mi, da smo skupaj pripravili bolj pravično SKP, ki pa bo tudi, po mojem mnenju, bolj proaktivna. Gre za politiko, kjer se stvari ne odločaj, ne opredeljujejo samo v Bruslju, Ta politika bo privedla do rezultatov, če bomo vsi skupaj nekaj vložili v to, da se začne izvajati. Še enkrat najlepša hvala vsem tistim, ki so delali neposredno z menoj. Del te reforme pripada tudi njim. Hvala. Grazie, Mišel. Hvala lepa, Mišel. Sedaj Giovanni Lavija, poročevalec o financiranju, upravljanju in spremljanju SKP. Giovanni. Hvala lepa, predsednik. Tudi sam bi se seveda rad prisrčno zahvalil vsem tistim, ki so sodelovali v tem dolgem procesu. Začel se je 12. oktobra leta 2011, ko je bil predstavljen predlog Evropske komisije. Skoraj dve leti sta minili od tega trenutka, sedaj smo zaključili ta reformni proces, verjetno najbolj kompleksen v zgodovini SKP-ja. Prvič smo se morali soočiti z manjšim proračunom, kot je bil tisti v preteklem letu. Bili smo bitko z drugimi institucijami. Mislim, da smo se dobro borili za to, da smo izboljšali prvotni predlog za reformo SKP, predvsem, ko gre za finančna sredstva. Ta politika bo lahko v naslednjih sedmih mesecih imela na voljo dovolj sredstev, zato da jo bomo še vedno obravnavali kot največjo skupnostno politiko, politiko, ki lahko ponudi odgovore ne samo na potrebe kmetov, temveč tudi evropskih državljanov. Odločno smo se zauzeli za to, da bi prvotni predlog izboljšali, ker bi s tem zagotovili SKP, ki bo bolj enostavna za izvajanje, ki bo manj kompleksna za kmete v tej smeri se mi zdi, smo storili ogromno, vendar smo vsi skupaj delali, vse politične skupine, zato da bi zagotovili ustrezen nadzor na to politiko strani evropskih državljanov. Skušali smo stvari uskladiti z Lizbonsko pogodbo in vse, kar smo počeli s tem v zvezi, gre v tej smeri. Namreč te politike ne bi smeli izvajati samo na ravni vlad, Evropski parlament in tudi ostali parlamenti morajo skrbeti za izvajanje. Končni rezultat bo torej dober rezultat, zagotovo boljši v primerjavi s prvotnim predlogom. Hvala. Hvala lepa, Giovanni. Sedaj pa glasujemo. Že na začetku sem povedal, da imamo štiri glasovanja. Zelo pomembno je, da so glasovanja sicer ločena pri teh dosjejih, vendar če nimamo večine pri enem dosjeju, kolegice in kolegi, potem celoten svežen propade. Zato vas res prosim, da ste zelo pozorni. Začnimo. In sicer najprej neposredna plačila kmetom v podpornih schemah v okviru SKP. Glasujemo, pri prvem dosjeju smo. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 31 glasov za, 8 proti, 2 vzdržana glasova. glasujemo o drugem dosjeju, skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov, uredba o enotni sud. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 glasov za, 14 proti, nihče se ni vzdržal pri glasovanju. Sedaj glasujemo o tretjem dosjeju podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 35 glasov za, 3 glasovi proti in 3 vzdržani glasovi. Sedaj pa glasujemo še o zadnjem dosjeju, financiranje, upravljanje in spremljanje SKP. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Tudi četrti dosije je sprejet, 35 glasov za, 6 glasov proti, nihče se ni vzdržal pri glasovanju. Kolegice in kolegi, mislim, da lahko čestitamo našim trem poročevalcem. Sprejeli smo reformo skupne kmetijske politike. Grazie, gra Hvala lepa. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom. Sedaj pa mislim, da gremo lahko naprej. Na prehodne določbe še eno pomembno vprašanje. Prosim vas, da ste res čim bolj pozorni. Besedo nemudoma predajam poročevalcu Albertu Desu. Ogromno predlogov sprememb je bilo vloženih predvsem na besedila o reformi SKP, ki smo jih ravno kar sprejeli. Albert, bi nam na začetku predstavil svoje delo, potem pa se bomo lotili glasovanja. Izvoli, Albert. Ja, da... Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, sedaj smo praktično sprejeli reformo SKP -ja in čaka nas še sprejetje prehodnih določb ki bodo poskrbele za to, da bomo zagotovili financiranje, dokler ne bo v izvajanju naslednja SKP. V mojem poročilu izhajam, da bomo poskusili, da bi v drugem stebru programi lahko tekli naprej. Tu se ločujemo od predloga komisije. Upam, da bomo dobili ustrezno večino za to, zato da bodo kmetje imeli za leto 2014 programsko varnost v smislu načrtovanja. To je tehnično poročilo, ampak eh, mislim, da so vse politične skupine poročilo podprle. Hvala vsem, ki so pri tem sodelovali. Smo pod velikim časovnim pritiskom. Šele sedaj smo sprejeli dokončno obliko SKP-a, pa že moramo sprejeti tudi svoje stališče. Vseeno se želim zahvaliti vsem sodelovcem in poročevalcem v senci. Mislim, da smo našli skupno stališče. Trikrat bom prosil za besedo med glasovanjem. Gre za predlog spremembe 66, 75 in pred predlogom spremembe 23. Želel sem oziroma želim predstaviti ustne predloge sprememb. Upam, da bomo našli ustrezne prehodne določbe, zato da bo kmetijstvo v Evropi lahko mirno načrtovalo svoje delo za leto 2014. Hvala. Bene, grazie eh, Albert. Dobro, hvala lepa Albert. Erik, želiš besedo? Oui, merci, monsieur. Hvala lepa, gospod predsednik. To poročilo je zelo pomembno. Gre za prehodne določbe glede ured pa neposrednih plačilih, razvoju podeželja ter financiranja nadzorne upravne SKP. Rad bi vas opozoril na predlog spremembe 23 kolega Desa. No, ne želim preveč v zadrego spravljati poročevalcem, ampak ta predlog spremembe ni ravno najbolj sprejemljiv, zato ker govori o, o zelenitvi. O zelenitvi smo govorili že na zadnji seji. Še enkrat bi rad odločno podaril, da v tem stanju predloga spremembe 23 ne moremo sprejeti, gospod predsednik, zato ker gre tu za nedopustnost predlagane formulacije. Enak pridržek bi imel tudi pri predlogu spremembe 57. Po mojem mnenju je nedopusten zato, ker govori o preglednosti, vendar se mi zdi, da ni spremljiv. Ne vem, ali bi lahko morda predlagali, da se ta dva predloga sprememb omaknete iz glasovanja, kajti tu gre po mojem mnenju za dve res pomembni zadevi, ki sem jih želel predstaviti, preden se lotimo glasovanju o poročilu, kot je bilo predloženo. Hvala. Dunque, kolegi. Dobro, kolegice in kolegi, za trenutek pozornosti bi vas prosil. Erik, ravno kar smo glasovali o štirih dosjejih z področja reforme SKP. No, obstajajo številne povezave, po mojem mnenju, tudi z besedilom, ki ga predstavlja Albert o prehodnih določbah, ampak tu ni kakšnega postopkovnega postop, postopkovnega oviranja, ki bi nam preprečevalo, da ne bi upoštevali tudi tega, kar si sam ravno kar povedal. Če ni nobenih pripomb, predlagam, da glasujemo. Mark? Želel sem samo podpreti predlog kolega Erika. Če bomo glasovali o 23, to pomeni, da bomo ozelenitev prenesli na leto 2016. Ozelenitev naj bi začela veljati leta 2015, kot smo ravno kar glasovali. To pa je potem v protislovju s tem, kar smo ravno kar storili. Če bomo glasovali o predlogu 23 in 65 bomo ravnali v nasprotju s tem, kar smo prej počeli. Lahko sicer kolega Des omakne ta dva predloga, ampak če bomo njih oglasovali in bosta sprejeta, potem lahko o prehodnih določbah glasujemo samo za ne. Hvala. Hvala, Mark. Pomembno je vedeti, o čem bomo glasovali. Zato bi kolegu Desu dal besedo pri teh dveh predlogih. Želimo si, da bi ravnali dosledno, z postopkovnega vidika pa moramo sedaj glasovati. Upam, da bo odbor Agri dosledan glede tega. Torej, glasujemo, če ni dodatnih pripomp. Glede tega, kar smo ravno kar slišali, pa se bomo pogovorili v trenutku glasovanja. Dajmo, nadaljujemo z elektronskim glasovanjem. Predlog štiri poročevalca. Glasujemo. Vedemo, da doduti. Votazione. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa kompromisni predlog 1. Glasujemo. Kompromisni predlog 1. Konec glasovanja. sprejeto. Gremo na kompromisni predlog 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa pozor ker imamo napako. Predlog 62. Glasujemo o predlogu 62. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog 65. Olejničak, glasujte prosim, predlog spremembe 65. Konec glasovanja. Šestinšestdeset. Kolega Des, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči pri tem predlogu spremembe 66 od Megines, 68 od Köstinger in 69 od uh, kolega Andreje. Eh, različna izhodišča. Jaz bi želel zastaviti tukaj jasno vprašanje komisiji. Če bomo sprejeli te predloge sprememb, ali bodo potem vplivali na nacionalno vojnico ali ne? Če komisija na to odgovori ne, potem eh, predlagam moje politične skupine, da glasuje za, ampak najprej želim konkreten odgovor strani komisije. Če torej bi to podprli, ali, nastane, ali ostane nacionalno dodelitev sredstev enaka. Albert, Albert je zastavil vprašanje komisiji. Je komisija z nami? Je? Ne? Je ni? Je? GD Agri, NIAT, bi komisija prosim odgovorila na vprašanje kolega Desa. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, govorila bom na mesto gospoda Nija, sem Kristina Walkman. No, kar se tiče zgornjih meja, zgornje meje bodo ostale takšne, kot so, kot je to določeno v prilogi k uredbi. Kako bodo države članice potem uh, izvajale te zgornje meje, uh, kako bodo upravljale z plačili, to ne bo vplivalo na količino denarja na državo članico. Zgornje meje so takšne, kot so v prilogi k uredbi. Hvala. Bene, Dobro, hvala lepa komisiji za to pojasnilo. Predlagam, da glasujemo o predlogu 66. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. 67, kolegice Luling, glasujemo. Predlog 67. Konec glasovanja. Sprejeto. 68, glasujemo konec glasovanja. Ne še, še malo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sedem poročevalca. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. 69. Glasujemo. Predlog 69. Andrijo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Konec glasovanja sprejeto. Predlog 70. Sarvama, Des in ostali. Konec glasovanja. sprejeto. 71. Andriju Tarabela glasujemo. Predlog spremembe 71. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 8 poročevalca glasujemo. vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 73. Glasujemo o predlogu 73. Andrju Tarabela, konec glasovanja. Sprejeto. 74 glasujemo. Konec glasovanja. 74. predlog je sprejet. Ustni predlog poročevalca. Ponovno predajam besedo kolegu Albertu Desu. Izvoli. Ja, filo. Hvala lepa, gospod predsednik. Izkazalo se je, da je potreben ta predlog spremembe. Prosim, da ga podprete, to ne bo imelo mm, posledic za porazdelitev sredstev med državami članicami. Pravi le, da lahko države članice porazdelitve spremenijo po avtorizaciji komisije. Za nekatere države članice je to zelo pomembno in zato prosim za vašo podporo. Bene, Dobro, hvala lepa, Albert. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa kompromis 3. Glasujemo o kompromisnem predlogu številka 3. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa kom... ne se upravičujem, predlog 16 poročevalca. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 90. želi kdo besedo? Ne, potem lahko nadaljujemo. Predlog 90, glasujte. Agnjoz želi besedo, izvolite. Kolega Agnjo. Gospod predsednik, zdi se mi, da bomo tukaj imeli ustni predlog spremembe. Ali to drži? To. Ja, pa... Drži. Ste proti ustnemu predlogu? Če je ustni predlog spremembe, potem sem proti temu. Bene, allora, eh, nonno... Dobro, potem stvari ne bomo popravljali, bomo besedilo postili takšno, kot je. Glasujemo o predlogu brez ustnega predloga. Luis. Eh, Sin sera, da kortko vžimento, senjor prezident, da kolikor. Gospod predsednik, takšno je morda pravilo, ampak povedati želim, da je to sprememba, ki dejansko ne spremeni nič vsebinskega. Gre le za to, da bi v člen vključili tiste podatke, ki jih imamo v uvodni izjavi. Pravna posledica bodo popolnoma enake, gre le za uskladitev, za tehnično uskladitev. Dobro, kakorkoli, pravila so jasna besedilo bo ostalo takšno, kot je. Razen, če nismo sedaj pripričali kolega Egnjova. Ohranjate svoje nasprotovanje? Mislim, da nihče od vas ne more reči nič takega, da bi me pripričali. Hvala. Vesto. Tudi prav. Zelo jasni ste bili. Dobro. Glasujemo o predlogu 90 brez ustnega predloga spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 91, Köstinger. Glasujemo. Predlog spremembe 91. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis štiri. Glasujemo o kompromisnem predlogu štiri. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 23 poročevalca. Besedo predajam Albertu. Ja, dank, ja. Hvala lepa, gospod predsednik. V zvezi s to temo kratek, kratka razlaga. S tem predlogom spremembe na nikakor, na noben način nismo želeli postaviti pod vprašaj sklepov reforme. Vprašal sem tudi pravnike in gre za tehnično prilagoditev. Vem, da bo to zelo težko, namreč, da bi v vseh 28 državah članicah istočasno in pravočasno izvedli to reformo. Iz preteklosti vemo, da je prišlo do zapletov pri manj zapletenih reformah. Ne bi smelo pisati, da členi 29, 30, 31, 32 in 33 začnejo veljati le od 1. januarja 2016, ampak navedeno bi moralo biti, da začnejo veljati najkasneje od 1. januarja 2016. Zato, da ne bi ovirali držav članic pri izvajanju tega programa. Okoljski program je v drugem stebru in tukaj je treba uvesti veliko sprememb. Pri nekaterih, pri nekaterih programih bodo dovoljenja na voljo le leta 2015 in v okviru zelenitve bi to povzročalo zelo velike probleme. Gre le za to, ne za to, da bi pod vprašaj postavljali celotno reformo. Tehnično je to izvedljivo in v interesu držav članic je, da zapišemo, da bi najkasneje do leta 2016 morali vse izvesti. Države članice bodo imele dovolj časa, ne pa da bi morale vedno, vedno znova prositi za izjemo ali za izjemo. Hvala. Hvala, Albert. Tudi sam bi rad nekaj pojasnil. Smo v postopku soodločanja. To je prvi akt, potem bo sledil svet, pa razprave. Skratka, razumem vse vaše pripombe. Vem, da obstaja tu in tam še kakšno tveganje, ampak glasujemo. Predlog 23 glasujemo, prosim. Kdo je za, naj glasuje. Glasujemo pa elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 103. Glasujemo. Predlog 103. Konec glasovanja. Sprejeto. 105. Glasujemo. Konec glasovanja. 106. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 107. Glasujemo o predlogu 107. Sarvama des. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 za 18 proti. 108. Predlog spremembe 108 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog 108 je sprejet. 109. Glasujemo o predlogu 109. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 5. Glasujemo o predlogu, kompromisnem predlogu številka 5. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 29. Poročevalca glasujemo. konec glasovanja. Predlog 30 poročevalca glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 31 poročevalca glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 110. Glasujemo o predlogu 110. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 113. Hoizling. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 32 poročevalca. Glasujemo o predlogu 32. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 114 Hojzling. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 33. Glasujemo. Predlog poročevalca. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 34 zadnji predlog. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Sedaj, kolegice in kolegi, pa glasujemo o zakonodajni resoluciji, kot je bila spremenjena. Ste vsi glasovali? sprejeta. Z veliko večino bi rekel, 35 glasov za, 3 glasovi proti. Sedaj pa glasujemo o predlogu, da začnemo pogajanja s svetom. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto z veliko večino tudi tu. Sedaj pa glasujemo še o sestavi pogajalske ekipe. Glasujemo. Konec glasovanja. Dobro, tudi tu smo stvari sprejeli. Preden gremo na zadnjo točko na današnjem dnevnem redu, bi rad, mislim, da v imenu vseh, pozdravil kolega, ki ga danes ni z nami, je pa vseeno z nami glasoval. Pri prvem dolgem glasovanju na plenarnem zasedanju v Strasburu kolega Papa Stamkos v imenu vseh bi rad prisrčno pozdravil kolega. On je bil eden od vodilnih akterjev pri tej reformi, nažalost pa ga ni več z nami. Čeprav upam, da se bo k malu vrnil nazaj med nas. Hvala lepa, tudi v njegovem imenu. Eh, točka 12 na dnevnem redu, zelo kratka. Točka kmetijska in ribiška statistika. Gre za tehnično besedilo, ki se nanaša izključno na izvajanje pogodbe. Samo eno glasovanje imamo. Predlagam, da tako elektronsko glasujemo. Glasujemo. Hvala lepa. Glasovanje je končano. Sprejeto. Tako da lahko prejdemo na zadnjo točko na dnevnem redu. Hvala lepa vsem. Predstavitev Evropske komisije skupina na visoki ravni o pravicah zasaditve vinogradov. V imenu vseh koordinatorjev smo prosili komisijo, da nam predstavi trenutno stanje na tem področju, kako skupina na visoki ravni napreduje s svojim delom, ravno kar sprejeta reforma je zagotovo k temu pripomogla. Na dnevnem redu to točko imamo na željo koordinatorjev. Tisti, ki vas ta tema ne zanima, prosim, da zapustite dvorano, sam pa besedo predajam komisijo. Zorila Gede Agri. Is that point? Yes, last point. Just to listen if there are some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 tehničnega primera je konec besedo dajem predstavniku komisije upam da bo v dvorani kmalu mirno in tiho tako da bo lahko spregovoril predstavnik komisije eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči skupina na visoki ravni za pravice zasaditve vinogradov je bila ustanovljena leta 2012 strani komisarja Čološa, več držav članic in Evropski parlament so izpostavili pravice zasaditve vinogradov. Skupina na visoki ravni je zasedala leta 2012, ukvarjala se je predvsem z zasednimi tematikami. Delovanje prehodnega sistema pravic zasaditve na nacionalni in regionalni ravni v nekaterih državah članicah. Jasno so se pokazale omejitve sistema pravic zasaditve zlasti, če želimo razviti konkurenčen sektor priča smo bili precejšnjim razlikam pri samem izvajanju tovrstnih sistemov med državami članicami. Celo na regionalni ravni so se pojavljale razlike, zato je prišlo do izkrivljanja na ravni skupnosti. Skupina na visoki ravni je preučila tudi morebitne učinke tega, kaj bi se zgodilo, če bi ukinili pravice za saditve, kaj bi to pomenilo za sektor in za trg. Evropski parlament in nekatere države članice ter tudi nekatere organizacije proizvajalcev so želeli, da se ohrani trenutni sistem. Vseeno pa je obstajalo široko soglasje držav članic in organizacij, zato da se vzpostavi nov sistem za organizacijo podaljšanja pravic, bolj fleksibilen sistem, ki bo bolj primeren evropskemu trgu. Okvarjali smo se predvsem z naslednjimi tematikami upravljene strani javnih organov za vse kategorije. vinske trte in novo odobrenih sort. Omejeno število odobritev smo predvideli za nove nasaditve. En odstotek površine vinograda lahko zasedajo nove zasaditve. Na nacionalni ali regionalni ravni je treba stvari izvajati, pripraviti je treba tudi ustrezno indeksacijo z možnostjo, da se omeji rast na manj kot en odstotek. Naš cilj je bil, da omogočimo razvoj tega sektorja, vendar smo želeli preprečiti pretirano rast. Skupina na visoki ravni je menila, da bi se morali bolj usklajevati z eh, reprezentativnimi organizacijami proizvajalcev, zato da se uredi vprašanje novih eh, zasaditev zlasti, ko gre za vinograde, vinske trte z oznako porekla, pa tudi za druge vinske trte. Doseženo je bilo soglasje. Na decembrskem sestanku leta 2012 je skupina na visoki ravni dosegla soglasje, to se je odrazilo tudi v stališču sveta in parlamenta. Želeli smo vzpostaviti alternativni režim za ta prehodni režim, ki trenutno velja. Dosežen je bil politični dogovor, danes ste ga tudi potrdili. Nov sistem odobritve bo, kot veste, začel veljati leta 2016 trajal pa bo do leta 2030. Upravili bomo tudi umestni pregled sistema. Gospod predsedujoči, z vašim dovoljenjem bi rad izkoristil to priložnost za to, da zastavim še ustno vprašanje, ki ste ga gospod kot člani odbora Agri in Envi naslovili na nas, predvsem gospa Lulenki in gospod De Castro. Gospod De Castro in gospa Luling sta zastavila vprašanje glede prihodnosti vinogradnega sektorja. Zanimajo tudi, kakšne so namere komisije. Že v poročilu leta To 2012, ki smo ga poslali svetu in parlamentu, smo povedali, da mi zelo pozitivno ocenjujemo reformo vinogradnega sektorja. Nekateri ukrepi so izginili brez težav. Sprejeli smo nekatere nove ukrepe, naprimer, ko gre za nacionalne podporne scheme, to smo vse uvajali na fleksibilen način, na zelo učinkovit način. je voudrais insister que le secteur du vin. Vinogradni sektor je vključen v enotno sud. Komisija nima namena spreminjati sektorja, ki je ravno kar bil predmet reforme. To pravim zato, ker v pismu piše, Ali namerava komisija opraviti reformo sektorja? Odgovor je ne, nikakor ne nameravamo opraviti reforme. Kot veste, reforma, ki bo sprejeta v prihodnih tednih strani sveta in parlamenta, že predvideva določene instrumente, ki so bolj prilagojeni vinogradnemu sektorju še posebej, ko gre za podporne scheme za vinogradniški sektor. Želimo upeljati nove ukrepe, zlasti za spodbujanje na notranjih trgih. Želimo si, da bi ukrepi zajemali tudi inovacije v tem sektorju. Nacionalne podporne scheme in programi bodo lahko v prihodnje podpirali te ukrepe, ki bodo po našem mnenju omogočili, da dosežemo cilj reforme, to pa je, da se izboljša konkurenčnost v tem sektorju. Prepričani smo, da bodo ti programi prispevali k izboljšanju konkurenčnosti. Strukturni ukrepi, kot je prestrukturiranje, investicije, inovacije, promocija, vse to bo prispevalo, kot sem že prej povedal, k konkurenčnosti. Na koncu bi rad še nekaj dodal. Na OIV je bila upravljena razprava. Govorili so tudi o vinu z nizko vsebnostjo alkohola. Mi si želimo skupaj z vami in svetom razmisliti o tem, da bi pripravili evropske standarde za ta tržni segment, alkohol, ki je deloma dealkoholiziran. Na evropski ravni še nismo dosegli sporazuma glede tega in nam se zdi, da bi na tem področju lahko prihajalo do izkrivljanja na notranjem trgu. Tu gre zgolj za razmišljanje, zgolj v razmislek vam predlagam to možnost, morda enkrat za prihodnje. Naj pa še enkrat podarim, da komisija nima nobenega namena izvajati reforme. Ravno nasprotno želimo stvari čim hitreje in čim bolj učinkovito izpeljati v praksi. Želimo si, da bi nove ukrepe lahko izvajali v nacionalnih podpornih schemah že v letu 2014. Hvala. Dziękuję bardzo za prezentację. Czy mamy jakieś... Hvala za vašo predstavitev. Ali ima kdo kakšno vprašanje ali pripombo k temu, kar je povedala komisija? Nihče se ni javil v besedi. To pomeni, da se lahko zahvalim Evropske komisiji. Še daj še točka razno. Ima kdo kaj po točko razno? Ne. Potem lahko zaključimo z tem pomembnim sestankom odbora, ki bo zapisan v zgodovino zaradi glasovanja o reformi SKP. Sedaj pa petminutni primor. Na to pa bomo začeli z sestankom koordinatorjem, takoj, ko se bo vrnil gospod Kars, uh, Castro.